Gospa predsedujoča. Kolegi, la seduta. Kolegice in kolegi, nadaljujemo s zasedanjem. Preden začnemo z delom na podlagi točke dnevnega reda, naj vam sporočim naslednje eden od eh, italijanskih vojakov je in eh, je umrl in eh, enega so težko ranili v borbah v Afganistanu. Seveda bomo posredovali sočutje in sožalje sorodnikom in svojcem. Prva točka danes na dnevnem redu se nanaša na razmere na Haitiju leto po potresu, humanitarna pomoč in obnova. Najprej bo v imenu komisije spregovorila komisarka Georgijeva. Izvolite. You. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Dovolite, da se vam pridružim pri izrazih eh, sožalja eh, svojcem in eh, družinskim članom prizadetih. Pred skoraj enim letom, oziroma več kot enim letom, smo se soočili z eno največjih katastrof v zgodovini Haitija. Istočasno pa je to bila tudi prilika, da pokažemo najboljšo možno solidarnost s tistimi, ki so se soočili z to katastrofo. Vendar Eh, ta pomoč je dober nauk za vse nas. Eno leto po katastrofi bi želeli še, ven, še enkrat eh, počastiti spomin tistih, ki so umrli, pa tudi se spomniti tistih, ki so preživeli, ki smo jim obljubili pomoč in m, mm, svoje obljube bomo izpolnili. To leto je bilo bistvenega kritičnega pomena za solidarnost z ljudmi Haitija. Mobilizirali smo vsa sredstva, ki so nam na voljo za zagotavljanje tako humanitarne pomoči, in kot vam bo povedal komisar Pibalks čez nekaj trenutkov, tudi za eh, pomoč pri obnovi dežele. Po tem eh, potresu smo zagotovili 380 milijonov humanitarne pomoči skupaj kot Evropska unija, od tega 210 milijonov samo Evropska komisija. Na ta način smo pomagali 4 milijonom eh, eh, prebivalcev Haitija s prehrano, zaklonišči in tako naprej. Eno in pol milijona eh, prebivalcem smo zagotovili možnost, da ostanejo tam, kjer so živeli in da napon, ponovno začnejo s svojim normalnim življenjem. Pomagali smo poleg Portoprenca tudi Leoganu in Žakmelu in 500 eh, tisoč eh, prebivalcev Porto Prensa je namreč po potresu zapustilo glavno mesto. Zagotovili smo jim vodo, medicinsko pomoč, čistili ceste in, ceste in zagotovili delovne programe. Sedanja humanitarna pomoč se osredotoča na pomoč zaradi kolere. 22 milijonov evrov zagotavljamo za osnovno zdravstveno vego, nego za zagotavljanje vode, eh, epidemiološko pomoč, logistiko in tako naprej. 158 tisoč ljudem smo do sedaj pomagali. Najbolj pomembno pa je, da smo polovici milijona prebivalcev zagotovili eh, čisto pitno vodo. Eh, cepili smo en milijon prebivalcev in eh, jih eh, seznanili s tem, kako se zdraviti in eh, več kot eh, 3 milijone kosov ustreznih eh, eh, detergentov in mila smo zagotovili. Situacija pa smo upali, da bo po tem potresu boljša po enem letu. Slaba je zato za naslednje leto oziroma za to leto 2011. Načrtujemo 33 milijonov v proračunu, če bo potrebno, pa bomo zagotovili še več denarja. Prioritete v letosnem letu so zagotavljanje prebivališč, eh, higiena in zdravstvena nega. Še naprej bomo slabe higijenske razmere poskušali izboljšati, kajti zaradi tega zna kolera uiti izpod nadzora. Istočasno pa bomo še naprej pomagali pri zdravstveni pomoči zlasti sistemu za zdravstva na Haitiju, ki je razpadel in ne more pomagati prebivalcem na otoku. V tem postopku smo uporabljali pomoč eh, humanitarnih delavcev, ki bi se jim želela sedaj zahvaliti, tistim, ki so celo tvegali svoje življenje za pomoč eh, prebivalcev.